Kolege prosim, da zasedajo svoja mesta, kaj ti kmalo bomo začeli z glasovanjem. So, his... Ko bo gospod Liberacki prišel do svojega sedeža, bomo dejansko začeli.